No, we have now the first consideration of the own initiative report on the Razpravljamo o poročilu na lasno pobudo o stanju odnosov med Evropsko unijo in ZDA. In to prvič, gospod Brok je poročevalec, želite ponovno besedo, gospod Brok, to je namreč vaše poročilo. Is... Gospod Brok, vidim, da se občinstvo v dvorani ni spremenilo, tako da lahko rečemo, da sem že podal uvod. Eh, veselim se seveda kritičnih pripomb, tako da bomo lahko spremenili tiste pomembne eh, točke tudi na podlagi tega, eh, česar smo se naučili tekom današnje razprave. Rad bi slišal predloge kolegov in kolegic, tako da bomo lahko izboljšali besedilo in izboljšali prednose in naloge. Hvala, gospod Brok. Besedilo poročila je bilo poslano v angliškem jeziku po, spre, eh, po elektronski pošti, na voljo po vseh jezikih tekom eh, tedna. Imamo eh, najprej poročevalce v senci, najprej bomo besedo predali tudi torej njim v imenu SND, gospod Pasku. Izvolite. Much, Najlepša hvala. V bistvu je gospod Boštinaru poročevalec v senci, ampak eh, ni ga v mestu, je v Romuniji doma zaradi eh, vprašanja zdravja. Eh, prebral bom njegovo izjavo, za katero me je prosil, da jo preberem, eh, vadil bom uh, svojo angliščino v interesu vseh, še posebej uh, v Elmarjevem uh, interesu. Imamo celo vrsto dejavnikov, ki dajo pomen čezatlantskim odnosom uh, in glede na te, gospod Boštinaru pravi, da želi skupina SND uvesti določene izboljšave. Sedaj pa citiram. Bojim se, da moramo priznati, da so bile v preteklosti storjene tudi določene eh, napake. Eh, vojne v eh, Afganistanu in Iraku so vplivali na celotno bližnjo vzhodno regijo. Zahtevati moramo bolj proaktivno vlogo Evropske unije, kar se tiče bliz vzhodnega mirovnega procesa. Narediti moramo vse za to, da. Eh, zagotovimo, da ostane eh, sporozum z Iranom na področju jedrskega grožja pri življenju. Še naprej se moramo pogovarjati o eh, iranskem umešavanju v Siriji in Jemnu in o njihovem razvoju balističnih raket, kar je grožnja miru in stabilnosti. Še vedno moramo govoriti prav tako o vlogi Rusije v vzhodni soseščini in v Siriji prizadevati si moramo za uh, večstranski sistem na podlagi pravil na mednarodni ravni, uh, zato si mora do, morajo prizadevati vse uh, strani, ker je to v interesu vseh. To poročilo mora izpostaviti te teme, okrepiti je treba tudi Svetovno trgovinsko organizacijo in Združene narode in zahtevati boljše sodelovanje med Evropsko unijo in ZDA na področju zunanje politike. Ravno zato je pomembno, da Evropska unija zauzame enotno stališče. Na koncu bom citiral eh, še nekaj iz eh, pisma, ki ga je pripravil eh, kolega, oziroma s tem sem končal njegov citat, imam pa še en komentar glede na zadnji del razprave. Zame osebno tudi ZDA same ne morejo, glede na trenutno stanje v svetu, dejati, da lahko vse naredijo same slej ko prej bodo potrebovale zaveznike. Malce preveč postolovsko je, ko rečeš, da želiš vse narediti sam in da ne potrebuješ eh, nikogar. In to je bil konec mojega citata. Hvala, gospod Pasko. Glede na to, da tukaj ni vseh poročevalcev v senci, me zanima, če bi rad eh, kdo od poročevalcev v senci besedo. Najprej poročevalci v senci, na to pa ostali. Njih prav. Gospod Milan Mon, prosi za besedo, izvolite. Najlepša hvala. Nisem eh, imel dovolj časa za to, da bi si podrobno ogledal poročila Elmarja Broka, ker sem ga prejel šele danes. Tudi sam sem bil poročevalec za odnose ZDA v času Obamove administracije. Rad bi čestital Elmarju Broku za opravljeno delo. Poudarja namreč bistveno in to so strateški odnosi med Evropsko unijo in ZDA. Ne glede na to, kdo je v Beli hiši. To povdarjamo v prvih odstavkih. Gre za strateške odnose in upamo, da se ti odnosi ne bodo skrhali v prihodnosti. Čas teče, leta tečejo in za nami so desetletja skupnih interesov in vrednot in upam, da bomo to uspeli ohraniti. še vedno smo strateško gledano najpomembnejši, najpomembnejši partner za ZDA. Rad bi se zahvalil gospodu Broku za to, da je to poudaril v tem poročilu. Treba je ustanoviti politični čezatlantski svet in zato se mu tudi zahvaljujem. Gre za pobud Evropskega parlamenta in veseli me, da to še vedno povdarjamo. Bolj podrobno si bom prebral to poročilo, vendar pa mislim, da je ta odstavek, ki govori o okrepljenem strateškem partnerstvu, odstavek, ki želi, oziroma ki zahteva tudi gospodarski vidik, čeprav nismo v odboru za zunanjo trgovino. Treba je povdariti, kako zelo pomembni so odnosi z EDA. Vemo, da je te tip sedaj zamrznen, vendar pa smo dosegli eh, uravnotežen diskurs glede te tipa. Tudi v času Obama administracije smo imeli kar precej dvomov glede tega sporazuma, vendar pa si vseeno želimo oboje stransko koristen velikopotezen sporazum. To bi moralo vključiti tudi dostop do javnih naročil, kar je bistvenega pomena za evropska podjetja. v odstavkih številka 5 do 12 je treba zapisati tudi, da si želimo gospodarskih odnosov, ki bi bili v skupnem interesu. To je edino, kar bi rad dodal v to poročilo. Najlepša hvala. Hvala. Želi še kdo besedo? Če ne, bom predstavila časovnico za to poročilo. Prva obravnava poročila je danes, kot veste, na to rok za odajo prilogo sprememb 7. juni do 11. ure, na to sprejem mnenja odbora in te. In ta 20. in 21. junija, druga obravnava v našem odboru 9. do 10. julija, glasovanje v odboru AFE 9. in 10. julija in predano zasedanje septembra gospod Brok. Želite kaj komentirati? Če ne, smo prišli do konca obravnave te točke. Izvolite. Äh, Najprej bi se rad zahvalil kolegom, tudi kolegu Milanu Monu za opaske in pripombe. Res je, da želimo ohraniti določeno kontinuiteto v tem poročilu, zato smo upoštevali tudi njegova prejšnja poročila. Zato mislim, da bi se morali v resnici zahvaliti njemu in se skupaj soočiti z nalogo. To si bom še enkrat pogledal pustil tudi kolegom čas za predloge sprememb. Imamo zelo tesno časovnico. Imamo namreč tarčo, ki se kar naprej premika in oddaljuje. Zato upam, da se lahko držimo časovnice, ki smo si jo zadali. verjamem, da bomo s predlogi sprememb dobili še kar nekaj predlogov in upam, da jih bomo lahko upoštevali. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Brok. Upam, da bo vse tako, kot je treba. S tem je razprava zaključena. Čez tri minute pa bomo nadaljevali z naslednjo točko. Čaka nas izmenjava mnen z vodjo misije. Eulex Kosovo Aleksandro Papadopoulou. Odmor za tri minute. As I said, we have now item number 17. Kot sem dejala, nas čaka obravnava točke številka 17. Pogovarjali se bomo z Aleksandro Papadopolo, ki je vodja misije Eulex Kosovo. Pozdravljamo Aleksandro Papadopolo, ki je vodja eh, misije na Kosovo, največje civilne eh, misije v Evropski uniji. Zadnjih devet let Eulex pomaga pri reformah pravosodja in vladavine prava na Kosovo. Počasi zmanjšuje število osebja in njihov eh, trenutni mandat se izteče 14. Eh, junija. Nov mandat bi eh, se lahko sredotočil tudi na podporo in spremljanje. Gospa Papadopolo, spodbujanje širitve Evropske unije je strateška prioriteta tega odbora. Ustrajamo, da so vrata odprta za vseh eh, šest držav, tudi za Kosovo. Nočemo seveda bližnic, sploh kar se tiče eh, vladajne prava in dobrih sosedskih eh, odnosov. Razmere na Kosovo niso najboljše. Eulex ima pred sabo zelo težko nalogo. Ustrajamo pri tem, da je širitveni proces pristopni proces, eh, osredotočen tudi na tehnično eh, in finančno pomoč. Širitev je v interesu Evropske unije same, Evropski parlament pa želi zagotoviti seveda eh, dobro dodano vrednost za davkoplačevalski denar tudi v okviru finančnih sredstev po letu 2020. Nekaj je jasno. Dvojnih meril ne sme biti naprimer kar se tiče neustrezne eh, uprave, eh, neustreznega obravnavanja in korupcije, tega ne moremo tolerirati. Eh, ta vprašanja so še vedno zelo pereča za Evropski parlament. Želimo, da, da teče ustrezna preiskava in da so te težave odpravljene. Gospa Pavadopolo pri nadzoru nad širitvenim procesom odbor AFED uporablja poročevalce za države Zahodnega Balkana, ki bodo verjetno najbolj aktivni, potem, ko boste podali uvodne besede. Še posebej to velja za našega novega poročevalca za Kosovo, gospoda Šolteza. Preden vam predam besedo, pa bi rada povedala tudi, da je z nami gospod Kenneth Dien, ki je odgovoren za uh, obramne. Uh, Eh, misije, civilne obramne misije in uh, najprej bom besedo predala gospodu eh, Kenetu Dietu, preden predam besedo vam. Najlepša hvala, hvala za tople besede. Gospod predsedujoča, nekaj konteksta sem želel podati, preden predamo besedo Aleksandri vodi misije. Misija Evlex Kosovo je največja misija že od začetka leta 2008, ko je nastala. To je dober primer skupne eh, varnostne in obramne eh, politike, ni eh, zgolj policijska misija, ne gre zgolj za takšne reforme. Mandat se je osredotočal na reformo pravosodja, carinskih zadev in organov pregona. Soočamo se s številnimi izzivi, oziroma smo se, ampak če izzivov ne bi bilo, tudi potrebe po naši misiji ne bi bilo. Sveda morda nisem objektiven, ampak eh, dolga leta je delo tisočev eh, kolegov naredilo eh, korak v pravo smer. Mislim, da včasih pozabljamo na dosežke, slabe novice se širijo hitreje kot dobre novice. Mislim, da je misija spoštovana na Kosovo, spoštujejo ljudje in to je pomembno seveda sem imel včeraj priložnost sodelovati v odboru sede in tudi tam sem povedal nekaj, kar bom povedal sedaj. Težko je oceniti preventivo. Včasih so misije predmet kritike ravno zaradi tega, ker je težko meriti uspeh. Težko je vedno dati konkretne primere. Ne vemo pa, kakšno bi bilo v Kosovo, če te misije ne bi bilo. Mislim, da smo zagotovili napredek v pravi eh, smeri v skladu eh, z instrumenti Evropske unije, v sodelovanju s komisijo, eh, uradom Evropske unije, z Evropsko družino, z mednarodnimi partnerji, z ZDA, z rušnimi narodi in drugimi zainteresiranimi stranmi v lokalnih in regionalnih programih, pa tudi v sodelovanju z NATO. Misija je pomemben akter na Kosovem vedno smo si prizadevali za partnerski pristop. Nočemo narediti vsega, ker eh, ne moremo narediti vsega, ampak eh, dobili smo mandat in eh, vodja misije bo govorila tudi o prihodnosti tega mandata. Še en komentar, ki je pomemben z horizontalnega vidika. Aleksandra je vodja misije ne zato, ker je ženska, ampak imeli smo pet žensk, vodi misije od desetih, zato ker eh, sledimo eh, naši politiki, ampak je iz, ona je ena izmed eh, najboljših in mislim, da jo spoštujejo številni partnerji in sogovorniki na Kosovem. Spoštujejo tudi številni v državah članicah. Sedaj z največjim veseljem predajam besedo Aleksandri Papadopolu in se še enkrat zahvaljujem za delo, ki, upravlja, ki ga upravlja v imenu Evropske unije. Izvolite. 40. Najlepša hvala, gospod Kenetin, za te prijazne besede. Za Aleksandro Papadopolo. Izvolite, beseda je sedaj vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, za vaš pozdrav. Hvala za tople besede tudi vam in hvala vsem za priložnost, da predstavim delo misije danes. To je seveda zelo ustrezen trenutek za razpravo o misiji za razpravo o naših uspehih in za razpravo o prihodnosti eh, Kosova. Kot ste dejali, eh, se nam junija izteka mandata, prehaja, eh, mandat, iztek, izteka se mandat, kar pomeni, da prehajamo v novo fazo. Tokrat ne bo šlo zgolj za spremembo številk, tokrat bomo namreč revidirali celotno misijo, prenovili celotno misijo. Vzpostaviti želimo novo misijo, seveda je beseda nova, Eh, beseda, ki je na nek način metaforična. Poskušali se bomo osredotočiti na eh, bolj omejen nabor tem, eh, vseeno pa so te teme zelo pomembne za Evropsko unijo. Jasno je, da se mora misija po desetih letih prilagoditi na okoliščine. Razmere na Kosovem niso enake, kot so bile pred desetimi leti. Prišlo je do določenih dosežkov, za katere so poskrbeli prebivalci Kosova in eh, te je treba priznati. Seveda se še vedno soočamo z izzivi in težavami in eh, misija je temu posvečena. Priznati moramo torej, kakšni so uspehi, priznati pa moramo tudi, eh, da obstajajo izzivi. Skupaj z 28 državami članicami in drugimi institucijami smo naredili korak naprej in želimo oblikovati novo misijo v tranziciji. Kosovo je v tranziciji in tudi nova misija mora biti temu prilagojena, zato da stopimo v pravo smer v prihodnosti. Preden se tega lotim, bi rada izpostavila nekatere dosežke v preteklosti. Pomembno je, da vemo, na čem gradimo. Rada bi podala torej nekaj dejstev, na to pa si lahko vsak ustvari svoje mnenje o tem, če je bila misija uspešna ali ne, oziroma v kakšni meri je bila uspešna. Kar se tiče uh, izvršne oblasti, je naša misija uh, Eh, objavila 648 eh, eh, sodb, 500 sodb v kazenskih primerjih, naprimer korupcija, pranje denarja, vojni zločini in tako naprej. Na to imamo civilne primere v, na področjih nepremičnin in tudi tam je na stotine oziroma na tisoče zadev gre za eh, parlamentarce, tožilce in eh, druge. Naši sodni strokovnjaki so zagotovili tudi usposabljanje in svetovanje eh, svojim kolegom na Kosovo. S tem zagotavljamo pomembno vlogo misije v sistemu vladavine prava na Kosovem. Poskušamo zgraditi bolj odporne, trajnostne institucije, na podlagi sistematičnega, celovitega pristopa, ne pa na podlagi zgolj kratkoročne pomoči. Kar se tiče preiskav, je misija izvedla 251 eh, preiskav eh, vojnih zločinov. Poskušali smo eh, rešiti ne tista odprta vprašanja. Misija je sprožila tudi 98 novih preiskav vojnih zločinov eh, v primeru vojnih zločinov in v primeru posilstev. Eh, pogosto smo torej sprožili kazensko-pravne postopke. Sodelujemo s posebnim eh, tožilcem na Kosovo. Eh, z eh, tožilcem v Mitrovici in eh, z drugimi tožilci. V več kot 1300 primerov, več kot 200 primerov vojnih zločinov smo sodelovali, gre za boj proti korupciji, gre tudi za boj proti organiziranemu kriminalu. Od samega začetka so tožilci Euleksa uh, zagotovili obtožbe v primeru korupcije in v primeru organiziranega kriminala. Pustimo sedaj ob strani število primerov in eh, dosejev, s katerimi smo se ukvarjali. Inštitut za forenzično medicino je izvedel približno 600 eh, operacij na terenu. Eh, številne ocene so opravili in poskrbeli tudi za iskanje pogrešanih oseb. Približno 300 pogrešanih oseb eh, smo identificirali, na tisoče dokumentov smo identif, uh, uh, identificirali in poslali številne kosti in uh, vzorce uh, v laboratorije. Pomagamo kosovskim uh, organom pri oblikovanju zakonodaje uh, in drugih uh, dokumentov. Poskrbeli smo tudi za zbiranje 1,12 milijarde eh, evrov dodatnih eh, pristojbin in eh, davščin. S pomočjo Evloksa se je obseg denarja, ki je bil zasežen, povečal za 500 odstotkov. Eulex je zagotovil strukturno pomoč policijskim organom in danes je policija ena izmed najko, najbolj kompetentnih organov v regiji tej instituciji tudi ljudje najbolj zaupajo na uh, Kosovo. Vzpostavili smo tudi pomoč za uh, uh, mejne prehode. Vzpostavili smo šest začasnih mejnih prehodov uh, in sedaj podpiramo gradnjo uh, šestih uh, stalnih uh, uh, mejnih prehodov. Skrbimo tudi za integracijo uh, Eh, severa in juga, imamo dogovor o svobodi eh, gibanja med eh, Kosovom in Srbijo. Novembra leta 2014 smo to razširili na letališča in mene prehode z Mačarsko in Bolgarijo. Poskrbeli smo tudi za integracijo približno 300 kosovskih eh, srbov, eh, policistov v eh, širše policijske organe. Poskrbeli smo za certifikacijo približno 2500 dokumentov, ki so bili locirani v Srbiji. Naš največji dosežek je integracija na področju pravosodja na severu. To smo začeli izvajati lani jeseni eh, in eh, cela vrsta toživcev ter drugih se je pridružilo kosovskemu eh, pravosodnemu sistemu. To je preteklost. Sedaj pa moramo prejiti v prihodnost. Mislim, da bi bila napaka, če ne bi izpostavila da gre za dolgo eh, obdobje desetih let. Deset tisoč eh, ljudi je v tem času sodelovalo z Euluxom in eh, njihov prispevek je treba izpostaviti. Izpostaviti je treba tudi delo vseh mojih predhodnikov in predhodnic, ki so dosegli veliko v težkih nestanovitnih okoliščinah. Poglejmo si sedaj novo misijo. Pogledati si moramo novi mandat. Kako bo ta oblikovan? Priznati, moramo, da se misije na Kosovem ukvarjajo eh, z upravljanjem s krizami. Sedaj se počasi eh, umikamo stran od takšnega pristopa in se osredotočamo na druge oblike eh, pomoči Evropske unije. To ne pomeni, da bo Evropska unija pozabila na Kosovo. Naše dejavnosti spremljanja in svetovanja bodo prevzeli drugi instrumenti Evropske unije oziroma drugi akteri. Včasih bodo pomagali tudi posamezne države članice oziroma posamezni mednarodni partnerji. Tri področja, eh, kjer smo bili zelo aktivni, eh, policija in carina, so v eh, dobrem stanju in delo bodo nadaljevali druge instrumente, naprimer twinning in tako naprej. Tam, kjer je treba narediti še več dela, tam bomo še naprej eh, pomagali. Zele, zelo pomembno je spostaviti dobro uh, sodelovanje z uradom Evropske unije v uh, Prištini. V institucijah tukaj v Bruslju je bilo zelo pomembno uh, izpostaviti uh, gladko tranzicijo in naše. Tesno sodelovanje z drugimi eh, uradi in pisarnami Evropske unije na terenu je bistvenega pomena za to. Hvaležni smo kolegom v eh, teh uradih za sodelovanje. Pomembno je, da prebivalci Kosova razumejo eh, ključno vlogo trajnosti in odgovornosti v prihodnosti. Zelo pomembno je tudi, da v tem procesu Evropska eh, unija podpira eh, državo, ni pa nujno to Eulex. Kar se tiče novega eh, mandata, je treba povedati, da ne bomo več imeli izvršne vloge v pravosodnem sistemu Kosova, ne bomo imeli več sodnikov Eloksa in toživcev Eulexa od sredine junija naprej. Je pa res, da imamo celo vrsto dosejev, razen tistih, ki so že v sodnih postopkih, celo vrsto dosejev, torej, ki so bodi si eh, zaenkrat eh, še preuranjeni, zato da bi jih obravnali pred sodiščem oziroma nimamo dovolj eh, dokazov. Nekateri so stari 20 let. Vse te dosjeje je treba sedaj predati v roke lokalnim organom. To delo je že v teku, gre za zelo zapletene stvari, zato ker govorimo o na sto tisoče strani, ki jih je treba prevesti v uh, albanščino in srbščino. Vse doseje morajo za tveganje oceniti uh, eh, Evleksovi sodniki in toživci in uh, vse skupaj uh, mora potekati uh, zavarovano. Evleks bo še naprej spremljal izvajanje teh dosejev in še naprej zagotavljal pomoč in uh, nasvete uh, kosovskim kolegom. Čaka jih namreč težka naloga nov mandat Euleksa bo še vedno zagotavljal eh, pomoč v nekaterih eh, primerjih. Naša vloga je tudi, da eh, podpiramo sodišče v Hagu. Kaj menimo trenutno o opravljenem delu, a je vse poteklo brez težav? No, seveda ne. To je bila prva takšna misija Evropske unije z razširjenim mandatom in to eh, na področju, ki je politično eh, nestabilno. Seveda je nemogoče pričakovati, da bi bilo vse opravljeno sto odstotno. Če se vrnemo v preteklost, eh, lahko rečem, da je največja napaka, ampak ne napaka, nočem govoriti o napakah, ampak Eh, največja tema, ker bi lahko eh, nekaj spremenili, eh, vprašanje pričakovanj. Pričakovanj na strani prebivalcev Kosova, na strani držav članic in na strani nas samih članov Euleksa če gremo na neko področje, kjer je veliko težav na področju vladavine prava in sedaj govorimo v času pred desetimi leti, če gremo na neko področje, kjer je divjala vojna, lahko na začetku eh, delamo zgolj majhne korake. Mislim, da je Eulex dosegel precej več kot eh, zgolj majhne korake, ampak še vedno bi morali poskrbeti za eh, bolj ustrezna pričakovanja. Veliko ljudi se sprašuje, kako ljudje gledajo na Eulex na Kosovo odgovor je kompleksen. Morda je res, da je Eulex na papirju tehnična misija, ne smemo pa pozabiti na politične posledice našega dela. In z tega vidika je Eulex del eh, politične zgodbe na eh, Kosovem in to seveda pomeni, ne zgolj na Kosovem, da smo tudi eh, predmet številnih kritičnih besed simplistično gledano, to pomeni, da so številni ljudje pričakovali precej več, kar se tiče eh, sodnih, sodnih procesov in eh, sod. Nekateri voditelji niso pozitivno gledali na našo uh, vključenost v postopke, to se je zrcalilo tudi v nekaterih časopisnih člankih, ampak sedaj, ko počasi zmanjšujemo naše dejavnosti, uh, Eh, prebivalci na vse skupaj gledajo malce bolj razumno in sedaj eh, smo priča bolj eh, pozitivnim reakcijam. Vsi vemo, da vladavina prava ni zgolj nekaj tehničnega. Ponavadi zahteva družbene spremembe, spremembe pri uh, standardih, pri uh, pristopu k družbi. In nemogoče je pričakovati, da se bo v desetih letih spremenilo vse vladavina prava in ta evropska eh, pot sta neka prenova. To zahteva čas, veliko bolečine, ampak na koncu eh, vsi razumejo, da je to nekaj pozitivnega in mislim, da eh, prebivalci Kosova cenijo to. Kje se trenutno nahaja Kosovo? Na križišču. Ta proces prenove ima pozitivne uh, trenutke in negativne trenutke. Mislim pa, da je prihodnost svetla. Ni vse popolno, včasih naredimo kakšen korak nazaj, ampak mislim, da gre vse skupaj v pravo smer. Ta dolga pot, pot vladavine prava, je pot proti Evropi, v smeri Evrope. In mislim, da. Eh, na tej poti država potrebuje pomoč Evropske unije, bodi si v obliki Euleksa, bodi si v obliki drugih evropskih instrumentov. Ozirajo se v smeri eh, Evropske unije, še posebej za mlade to velja. 70 eh, odstotkov prebivalstva Kosova je starega manj kot 30 let in to je najboljša novica na Kosovo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Papadopoulou, za Vaše podrobno poročilo vidim, da je tukaj gospod Igor Šoltes, ki je poročevalec za Kosovo. Želite besedo? Najlepša hvala, gospa predsednica, za to, da ste mi dali besedo. Najlepša hvala za vašo predstavitev, ki vsebuje veliko statičnih podatkov in eh, veliko napovedi za prihodnost zelo natančno spremljamo delo Euleksa, ne samo danes, ampak smo to delali tudi v preteklosti, vključno s sodelovanjem v razvoju družbe na Kosovo. Imam nekaj vprašanj, če mi dovolite. V zvezi s tem tako imenovanim novim mandatom ki se bo začel v naslednjih mesecih. Zanima me, če bodo sodniki na Kosovu lahko zdržali politični pritisk zaradi primerov korupcije na visoki politični ravni. Veliko teh primerov povzroča velik politični pritisk. Kako lahko Eulex nadzoruje in tudi um, pom strokovno pomaga sodnikom na Kosovo. Potem pa imamo tudi politični dialog v, na Kosovu. Zanima me, če nam lahko kaj več poveste v zvezi s primerom Oliverja Ivanoviča. Mislim, da bi Eulex moral objaviti letna poročila v zvezi z doseganjem sporazuma med Belgradom in Prištino. Zelo pomembno je, da obveščamo mednarodno javnost glede napredka in tudi glede ovir, ki obstajajo v tem procesu. In eh, še vladavina prava. To je zelo pomembno tudi za Kosovo in Evropo. Tudi v zvezi z mandatom EU-Lexa beremo veliko člankov v zvezi s pomankanjem vladavine prava. Kdaj pričakujete otvoritev mosta v Mitrovici na reki Ibar? Tudi to pomeni velik napredek za odnose med Kosovom in Srbijo. Najlepša hvala, gospod Šoltes. Gospod Kuken, najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najlepša hvala, gospa Papadoplo, za to podrobno analizo in konkretno in pravično oceno dela Euleksa. Tisti, ki sledimo delu Euleksa že od leta 2008 vidimo, da se pojavlja več različnih vprašanj in izzivov za Euleks. To, kar ste dejali vi, predstavlja zelo realistično sliko. Gre za enkratno misijo, naloge so zelo specifične in posebne. Omenili ste, da gre za kombinacijo tehničnih in političnih vprašanj. To je zelo pomembno za oblikovanje kosovske družbe, ki je najmlajša evropska država. Zato zelo cenim vaše delo in želim vam vse najboljše za prihodnost. Moje vprašanje se glasi. Pravite, da bo po spremembah prišlo do nove misije. Lahko to bolj opišete, bo prišlo do krčenja oziroma v kakšnem smislu bo šlo za novosti. In še drugo vprašanje. Ni bilo vedno tako, da bi EULEX užival odlične odnose z vlado in s uradniki na visoki ravni. Veliko krat so bili kritični in um, veliko krat eh, so predlagali naj EULEX kar spakira kočke in odide. Kakšna je sedaj situacija? Omenili ste pomemben izraz upravljanje s pričakovanji. To je zelo pomembno in resnično velja za Kosovo. Eulex uživa spoštovanje med prebivalci na Kosovo, vendar pa med mojimi obiski na Kosovo smo slišali resne kritike strani nevladnih organizacij v zvezi z Eoleksom. Vedno smo zagovarjali vlogo in delo Eoleksa, vendar pa je bilo včasih res žalostno to, kar smo slišali. Niso bili nam reč pravični in objektivni. Imate kakšne izkušnje? glede tega in sodelovanjem z njimi. Izkušnje so namreč zelo pomemben dejavnik v družbi. Še vprašanje v zvezi preiskava umora Oliverja Ivanoviča, to je omenil tudi gospod Šoltes. Šlo je za resno prekinitev dialoga med Belgradom in Prištino. lahko pride do primiritve, če preiskava hitro poteka in se tudi zaključi. Kakšno je sedanje stanje? Gospod Šoltes je že zastavil najpomembnejše vprašanja. On je konec koncev poročevalec, verjetno zelo dobro pozna situacijo. Zelo cenim delo Euleksa, In mislim, da je za vse nas pomembno v Evropskem parlamentu, da sodelujemo z vami, da vam pomagamo, da vas podpiramo. Opravljate namreč čudovito delo za družbo na Kosovo. Govorili ste o prihodnosti. V vašem vodu pa ste govorili o zgodovini. Omenili pa ste tudi nove vidike glede reforme Euleksa. Najlepša hvala, gospod Kukan. Gospod Laurides, izvolite. Um, use... Gospa Papadopoulou, govoril bom v materinščini, zato vas prosim, da si nadenete slušalke. θα ξεκινήσω και εγώ λέγοντας ότι θέλω να σας... Να λείψα χβάλα. Rad bi se vam zahvalil in tudi čestitev za upravljeno delo na Kosovu. Popolnoma se strinjamo s tem, kar ste dejali. Verjetno gre za najtežjo situacijo na Zahodnem Balkanu. In še eno vprašanje. Vprašanje je povezano z vojnimi zločini. Kako vi vidite prihodnost glede tega vprašanja? Če bi lahko tukaj odigralo tudi vlogo mednarodno kazensko sodišče ali bo Kosovo prepoščeno samo sebi? Potem pa imamo še vprašanje, ki je povezano z naslednjo temo. Kot smo že slišali, ne smemo upoštevati samo stanja, ki ga vidimo tam. Moramo pomisliti tudi na to, kaj bi se zgodilo, če je Oleksa ne bi bilo. Sam menim, da je prišlo do poslabšanja na področju pravne države. Gre za ugrabitev turških profesorjev, ki so izginili in nihče ne ve, kaj se je z njimi zgodilo. Ne bom podal mnenja glede samega sodnega postopka, vendar pa je sam varoh človekovih pravic omenil kršitve pravne države. Kaj se je z njimi zgodilo? Že mesece je poteklo od tega in ne vem, a imate kakšne informacije glede tega. Nezakonito so jih pridržali na starem letališču, ne na novem, kjer so jih iskali imate kakšne informacije glede tega, kaj se je z njimi zgodilo? In eh, še za konec bi rad podal pripombo. Natančno sem vam prisluhnil in pravite, da bi Evropska unija morala ukrepati glede pravne države, ampak tudi glede sodstva. To velja za vse, ne samo za vas. To bi morali storiti tudi v primeru Turčije in Erdogana. Želimo ustanoviti pravično sodstvo in pravosodje tudi v Turčiji. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Če ne, ima zopet besedo gospa Papadopolo. Najlepša hvala za vprašanja, najlepša hvala tudi za vašo podporo, kar za nas vse v Euleksu zelo veliko pomeni. Torej, še nekaj v zvezi s primerom Ivanoviča. Naša misija je bila tesno upletena v celoten postopek. Mi nadzorujemo delo policije na Kosovu, istočasno pa omogočamo sodelovanje med kosovsko policijo in pristojnimi srpskimi organi. Pripravili smo tudi oceno glede dela policije na Kosovu, kar smo jim tudi že pokazali. Tam smo podarili, da mora preiskava potekati hitreje in da mora kmalo priti do rezultatov. preiskavo vodi sedež policije v Prištini. Ta se ukvarja s primerom umora Ivanoviča na severu, namreč ni imajo dovolj zmogljivosti. Sedaj je to prevzela Priština. To preizkuje enota za resna kazniva dejanja. Ti sodelujejo s severom. Sodeluje, sodelovanje pa je včasih ovirano in naleti na težave. Preiskava še vedno poteka, to preiskavo nadzorujemo in seveda še enkrat podarjam, da gre za odgovornost in pristojnost kosovske policije. Prišlo je tudi do sestanka med kosovsko in srbsko policijo. Pripravljamo še eno srečanje. Toliko o tem primeru. In še nekaj v zvezi z delegacijami Euleksa. Podariti je treba, da Euleks zelo strogo spoštuje vsa pravila in predpise, ki veljajo za takšne primere. Tega se sveto držimo. In kot vodja misije moram povdariti, da imamo ničelno toleranco do kakršne koli korupcije v politični sferi. Podpiramo neodvisne preiskave, ki potekajo v Bruslu, ne v Euleksu, ampak v Bruslu. To ima v rokah Evropsko sodišče, kar zagotavlja neodvisno preiskavo. verjamem, da jim lahko zaupamo v skladu s kodeksom ravnanja misije, morajo zaposleni vedno ravnati v skladu z našimi standardi in z etičnimi standardi tudi na Kosovo. Vendar pa je treba podariti naslednje. Ne moremo spregledati načela, da je vsakdo nedolžen, dokler se ni skaže za eh, krivega. Veliko očitkov je bilo neotemljenih in to vpliva na um, moralno držo oziroma na vzdušje v misiji. Misijo je treba spoštovati, pa polnoma verjamem v integriteto kolegov, če je kdo storil kaj ne pravilnega in nezakonitega je treba izvajati kodeks ravnanja. Vendar pa so vsi neodvisni in nimam nobenega razloga za to, da bi menila, da naši sodelavci niso odgovorni in da neodgovorno delujejo in da ne delajo profesionalno in po svojih najboljših močeh v težkih okoliščinah. Odnosi z lokalnim prebivalstvom. Nasplošno lahko rečem, da so občutki v zvezi z EULEX-om zelo raznoliki in seveda nihajo. Nevladne organizacije so veliko krat eh, kritične do nas, ker od nas pričakujejo ogromno in eh, ne bomo mogli izpolniti vsega na Kosovo in tudi drugot. Lokalno prebivalstvo pričakujejo, da bodo tujci rešili njihove težave. Na Kosovu skušam veliko krat povdariti, in to počnem že dve letih, da Eulex ne bo nadomestil dela kostavcev. Mi smo tam, da jim pomagamo, da smo na njihovi strani, da jih podpiramo, vendar pa so njihove izbire, to njihovo življenje in njihova prihodnost. Včasih te stvari mešajo. Sedaj, ko se Eulex umika, se vsi bojijo praznine, ki jo bo Evlek spustil za sabo. E, rada bi jim zagotovila, da imamo še vedno Evropsko unijo, OZN in Evlek tudi še ostaja tam na nek način. Vendar pa morajo spoznati, da so oni sami odgovorni za svoje lastne ljudi. To je zelo pomembno. In še mm, nekaj v zvezi z vlado, tudi tam uh, imamo Vige in Pace. Misija, kot je Eulex, ima tudi politične posledice v političnem sistemu in zato se vedno najde nekdo, ki ni zadovoljen. Vendar pa so se stvari pred kratkim pomirili, lahko rečem, da zelo dobro sodelujemo, skušamo sodelovati čisto z vsemi, Z oblastmi in z nevladnimi organizacijami skušamo storiti najboljše, kar lahko, v skladu z našim mandatom in zmogljivostmi. Ko gre za misijo, misije ne bomo skrčili samo v številu zaposlenih. Veliko naših dejavnosti bomo premestili v Urad Evropske unije ne bomo več eh, svetovali sodstvu ali sodiščem ali kosovskemu svetu. Imeli pa bomo še vedno nekaj nalog in dejavnosti. Še vedno bomo nadzorovali primere, vendar pa bo vse potekalo v okviru s tesnim sodelovanjem EU, SR-ja in še vedno bomo pomagali z našim strokovnim znanjem. Vse bomo pa postopoma umikali med tem, ko Kosovo napreduje. Ne tako hitro, kot bi pričakovali ali kot bi si želeli, vendar pa Kosovo vseeno napreduje. In še nekaj v zvezi s sodniki, ki obravnavajo primere kot v vseh sistemih imate dobre sodnike in ne tako dobre sodnike, to je običajno. Eulex je najboljša odvračilna metoda samo s tem, ko nadzorujemo in ko pišemo poročila. To del, dela čudeže. Seveda ne trdim, da bo vse popolno, ne morem trditi, da bo vse potekalo tako, kot mora, vendar pa verjamem, da je to pravi način in da stvari napredujejo. Ko gre za vojne zločine, Haško sodišče je neodvisna institucija in deluje neodvisno um, nimam razloga, da bi menila, da ne bodo nadaljevali s svojim delom. Veliko primerov obravnava Eulex, veliko primerov je bilo rešenih, veliko preiskav je že pripravljenih na sodni proces. Eulex bo še naprej nadzoroval te postopke. Zato bo naš trud za kaznovanje vojnih zločinov še vedno eh, potekal. Pred včerajšnjim smo veliko razpravljali o tem in to je povzročilo pravo uh, politično neurje. Na, tudi, na Kosovo tudi sami Kosovčani želijo vedeti, kaj se bo zgodilo. Rezultata razprave v parlamentu še nimamo, vendar pa bodo ustanovili odbor za reševanje teh primerov, tako da lahko rečemo, da so prevzeli pobudo. Najlepša hvala, gospa Papadopulu. Zelo cenimo vaše delo, želimo vam veliko uspeha. S tem je današnje razprava in izmenjava mnen zaključena. Najlepša hvala, da ste nam poročali. Še vedno bomo v stiku, kakršnikoli obliki že. Hvala. Predlagam kratek odmor, potem pa bomo nadaljevali z nasilno točko na dnevnem redu. Drage kolegice, bomo nadaljevali z 18. točko dnevnega reda, namreč za poročilom misije za pozvanje volitev Libanonu. To je današnja zadnja točka in a, ta misija je potekala od 3. do 8. maja. Zakonodajne volitve so potekale v nedeljo 6. maja, skoraj da deset let po prejšnjih volitvah leta 2009. Slišali smo, da je v državi bil sprejet nov zakonodajni zakon pred letom dni in da so bile upoštevana številna priporočila prejšnje eh, misije za opazovanje volitev. Nažalost pa se zdi, da je bila volilna odeležba tokrat nižja kot leta 2009. Pred brez odlašanja bi toplo pozdravila gospod Aleno Valenciano, ki je bila glavna opazovalka misije za opazovanje volitev v Libanonu in tudi gospoda Joseja Ignacija Salafranko, ki je bil predsednik delegacije Evropskega parlamenta. Gospa Valenciano, sedaj imate besedo, da nas na kratko obvestite o tem, kako je potekala misija, potem pa bom dala besedo še gospodu Salafranki, ki bo prav tako povedal, kako je potekal obisk Evropskega parlamenta v tej državi. Tako da prosim, da se pripravite. Najlepša hvala. Misija za opazovanje volitev Evropske unije je bila prisotna med volitvami v Libanonu. Že od marca smo v misiji delali na tem področju, imeli smo zelo številčno ekipo, ki je bila prisotna po voliščih po vsej državi. Delo je bilo odlično opravljeno, tehnično zelo dobro opravljeno, s čimer smo zagotovili prisotnost Evropske unije na volitvah. Vsi sogovorniki so zelo ocenili naše delo, tako kot je že dejala gospa predsedujoča. So volitve potekale v skladu z novo zakonodajo o volitvah, kjer smo sodelovali tudi mi pri pripravah z našimi priporočili, svetovanjem. In ta nova zakonodaja je predvidevala zelo pomembne spremembe in novosti. S tem so prišli na proporcionalni sistem, ki vključuje tudi glas izseljenih prebivalcev Libanona in da so voljivci že vnaprej dobili natiskane sezname. To so bila naša priporočila, s tem pa smo prispevali k spremembi zakonodaje in tudi k oblikovanju volivne kulture libanonskega prebivalstva. Dan volitev je potekal zelo mirno, razen manjših incidentov vsi opazovalci smo ugotovili, da so volitve potekale zelo mirno. Vseeno pa je prišlo do nekaj kritik naslednji dan, ki so se potem umirile. Zato lahko gotovimo, da so volitve potekale na miren način. Volivna komisija je bila ravno tako zelo učinkovita nismo zabeležili nobenih večjih nepravilnosti, kar so trdili kandidati, ki niso dobili veliko glasov. Tudi ti učitki so se počasi otišali. Obstajajo elementi libanonskega političnega sistema, zaradi katerih so zaskrbljeni. Gre predvsem za nadzor financiranja volivne kampanje in zaradi ogromnih količin denarja, ki se namenja za volivne kampanje. in zmogljivost nadzora nad temi ogromnimi količinami denarja je zelo nizka. Gre za volivno komisijo, ki je odvisna od javnih sredstev in nima zmogljivosti, da bi pregledovala in preiskala vse vire, finančne vire kandidatov. Zato smo tudi priporočili, da bi volivna komisija dobila več finančnih sredstev, da bi dobila več možnosti in pristojnosti za ukrepanje. In še en element, ki ga niso upoštevali, in to je vključevanje žensk med predlagane kandidate. Tudi to je Evropska unija že priporočila leta 2009. Čeprav je sedaj bilo več kandidat kot prej, je bilo v parlament izvoljen samo šest žensk. Zato je libanonski parlament eden od parlamentov, kjer je najmanj žensk na svetu. V času volivne kampanje in med volitvami smo videli, da so ženske zelo aktivne med kampanjo in tudi med volitvami, vendar pa niso izvoljene in tudi zaradi tega smo zelo zaskrbljeni. Zaradi tega je zaskrbljena tudi civilna družba. Tokrat so upoštevali tudi glas izseljenih kar je zelo pomembno z političnega vidika. Evropska unija je opazovala tudi volitve, ki so potekale v evropskih mestih. Nadzirali smo tudi prenos glasov, otvoritev volišč in s tem smo želeli zagotoviti čim bolj jasne in transparentne volitve. Glede vprašanja financiranja in nadzora volivne komisije, kandidati imajo zelo otežen dostop do medijev, če nimajo dovolj finančnih virov ali če delujejo neodvisno od političnih strank v Libanonu. Vse televizijske postaje in mediji so neposredno povezani s političnimi silami, ki sodelujejo na volitvah. Zaradi tega je ogromno medijev, ki sodeluje v volivni kampanji in zelo malo je možnosti, da se kandidati v teh medijih predstavijo. To so zadnji podatki, ki sem jih dobila, potem ko sem zapustila Beirut. Gre za volivne rezultate. Kot pravi predsedujoča, je bila odeležba nižja kot leta 2005 in 2009, ne veliko nižja, kajti 2005 je bila odeležba 44 odstotna, vendar pa se eno nižja kot leta. 2009 šlo je za 49,2 odstotno udeležbo. Odeležba je bila zelo nizka in demokracija ponavadi vedno pridobi z vajo in veliko krat, če se volitve ponavljajo, je odeležba vedno nižja. Ignacio Salafranca, ki je predsednik eh, v delegaciji Evropskega parlamenta, je kolega, s katerim smo odlično sodelovali in rada bi se mu zahvalila za to, kot tudi vsem drugim eh, kolegom, ki so sodelovali v tej delegaciji. In upam, da se z mojo analizo strinja. Eh, predsednik vlade Hariri je um, izgubil podpore, vseeno pa predstavlja največjo sunitsko stranko v parlamentu. Več je prosirskih sunitov v parlamentu. Naš nuk, ki je pred, pred minister za pravosodje, pravi, da, je, da so simboli zelo pomembni. Harir je ohranil politično moč. Vljivna zakonodaja in proporcionalni sistem jim je koristil ravno tako sta pridobila Hezbollah in Amal, vendar pa ne toliko, kot so poročali v zahodnih medijih, kjer smo brali, da je Hezbollah zmagal na volitvah, vendar pa to ne drži. Prišlo pa je do konsenza, ki pravi, da ne bi smeli dopustiti ničesar, kar bi lahko ogrozilo stabilnost v tej državi. To smo slišali neštetokrat v Libanu z vseh strani. Skušajo doseči vlado enotnosti, ravno tako ne sme preteči preveč časa za sestavo vlade zaradi obveznosti. Zato lahko še vedno računamo na predsednika Auna s Haririjem in Berjem v parlamentu. Tudi kristijani imajo svoje zastopstvo. Če ameriška in izraelska vlada ne boste tega preprečili, gre za državo, ki si utira svojo lastno pot. Libanon je izrazil željo, da bi se rešil nadzora večjih držav v regiji. Prišlo je do manjšega incidenta eh, v civilni družbi zaradi zaprtja volišča, kajti kandidatka je bila prepričana, da je dobila sedež vendar pa zaradi pomankanja tisočih eh, glasov ni dobila sedeža. Glo, šlo je za zelo znano predstavnico civilne družbe, novinarko, pisateljico, vendar pa ni bila izvoljena. Z njo smo se potem sestali in pojasnili stvari. krščanski glas je glas eh, zelo izobraženega, višjega sloja. Šlo pa je tukaj za glas civilne družbe. Zato lahko pozitivno ocenimo potek volitev, kot tudi sam volivni dan. V Bejrutu bomo ostali do 7. junija, ko bo končan rok za uložitev pritožb. Potem pa bomo podali končno poročilo. Rada bi se zahvalila gospodu Solafranki za sodelovanje za upravno delo. Rada bi se tudi zahvalila Kristini Larsen, veleposlanici v Bejrutu, kot tudi Gianfranco Bokikiju iz Aljasa, ki nam je pomagal pri reševanju težav, na katere smo naleteli na terenu. Šlo je za res izredno misijo v tej izredni državi. Hvala lepa, gospa Valencijano. Zdaj pa dajem besedo gospodu Sala Franki. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo malo lahko še dodam k analizi, ki jo je tukaj podala Elena Valencijano delegacije Evropskega parlamenta je opravila obisk med narodnih enot zrunih narodov na jugu eh, Libanona, zaradi tega, da bi lahko ocenili stanje v tem predelu države. Imeli smo zelo pozitivno izkušnjo kljub trenju v tej regiji in kljub velikemu pritisku zaradi priseljencev v to državo, kajti v Libanonu je milijon in pol sirskih beguncev na tem zelo omejenem ozemlju. Vseeno pa so volitve potekale dobro in mirno. Stabilnost v Libanonu je za Evropsko unijo zelo pomembna. Že od leta 2005 Evropska unija spremlja te volitve. Res je, da je bila volivna udeležba precej nizka, nižja kot leta 2009. Vendar pa, če to primerjamo z drugimi volitvami v Evropski uniji, na evropskih volitvah ali v Tuniziji, kjer je bila udeležba 33 odstotna, potem vidimo, da udeležba niti ni tako zelo nizka. Res je, da je misija, opazovalna misija to poudarila. In to je podarila tudi Elena Valenciano. Zaradi nove volivne zakonodaje je bil. V, ni bilo parlamentarnih volitev že devet let. Zamislite si, zamislite si, da bi nam avtomatično podaljšali mandat v Evropskem parlamentu za, zaradi tega, ker nismo imeli volivne zakonodaje in mogoče bi to razlog za nizko udeležbo. In še pomemben podatek, kar je podala tudi obzovalna misija, glede na stanje in glede na rodnost v tej državi, je na volitvah eh, volila 700 tisoč novih voljivcev in zaradi tega je bila udeležba tudi tako zelo nizka. V naši deklaraciji smo povdarili pomembna področja, kot so sodelovanje žensk, ehm, volivna zakonodaja, izboljšanje zmogljivosti volivne komisije in komisije za nadzor volitev. Podarili smo tudi delo in prizadevanje Evropske unije, da prispeva k stabilnosti. Sam bi dodal k relativni stabilnosti v tej državi, kajti v Libanonu stabilnost eh, ni zelo trdna. Zato je nova zakonodaja vključevala tudi proporcionalni sistem ali tudi volitve v tujini ali pa volivni lističi, ki jih prej ni bilo in vse to je zelo dober napredek. Če neuradno ocenim volivni postopek, lahko rečem, da je šlo za dobro organizirane mirne volitve državljani so bili zelo praktični, čeprav najprej niso dobro razumeli volivne zakonodaje. Vedeli so, da bo sistem drugačen, vendar pa se zaradi tega tudi stvari niso korenito spremenile. kot pravi Elena, je zelo težko ohraniti stabilnost v tej državi, je zelo zapletenem kontekstu v regiji. Vseeno pa smo dobili zelo dober vtis. Po drugi strani pa si želimo, da bi pri volitvah bolj svetovala civilna družba, še posebej mladi, pa še vprašanje žensk. Politične stranke so javno priznale nekatere stranke, da na njihovih eh, seznamih ni niti ene ženske. Politične stranke niso vključevale žensk med kandidate. Srečali smo se s predsednikom države, s predsednikom vlade, s predsednikom parlamenta in s tudi predstavniki političnih strank. Dobili smo pozitiven otis. Evropska unija je postila zelo dober vtis, dobro podobo in želimo nadaljevati z našimi eh, programi za sodelovanje v okviru boja proti terorizmu, zboljšanju vlade in upravljanja. Država se sooča s gospodarskimi težavami, javni dolg znaša 140 odstotkov, brezposobnost je visoka. Zaradi visokega števila sirskih beguncev vendar pa država lahko z veliko volje izboljša to situacijo. Kot zadnje pa bi rad podaril, kako zelo pomembno je, da okrepimo naše sodelovanje na parlamentarni ravni in da sprožimo tehnično sodelovanje z libanonskim parlamentom. Rad bi se zahvalil Eleni Valenciano za gostoljubje, da nam je dovolila, da sodelujemo v tej misiji, za vso podporo, za vso pomoč. Mislim, da smo se vsi prepričali, kako zelo dobro dobro poteka sodelovanje med um, vodilno misije, člani misije in Evropskim parlamentom. Zato bi se rad zahvalil tudi sekretarjatu za delo. Trdo so delali, nam pomagali predvsem in neutrudno delali za to, da so izpolnili vse želje naše delegacije, se potrudili za to, da so odpravili vse težave za delo misije. Najlepša hvala Eleni Valenciano in še enkrat sekretarijatu za pomoč vsem članom delegacije. Najlepša hvala. You, hvala lepa, Ignacio. Sedaj pa gospa Marija, eh, Marisa Matjas, ki bi želela besedo in je vodja delegacije za odnose z državami Maršek. Starker. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nimam več kaj dosti eh, dodati. Rada bi samo čestitala Eleni Valencijano Ignaciju Salafranki za upravljeno delo. Popolnoma se strinjam z vsebino in poročila te misije. Tudi, rada, tudi sama bi se rada zahvalila sekretarjatu parlamenta in povdarila, kako zelo dobro delujeta obe misiji, misije Evropske unije in delegacije Evropskega parlamenta, ki predseduje Ignacio Salafranca. Rada bi dodala samo nekaj in to je vprašanje dela misije Evropske unije in Evropskega parlamenta in da je bilo delo opravljeno v kontekstu zelo težke politične situacije, kajti že devet let ni bilo volitev. Vseeno pa je parlament sprejel novo volivno zakonodajo, dva proračuna in eh, izpeljali so te volitve v zelo težkem političnem kontekstu. Kot veste, je Libanon v zadnjih letih sprejel ogromno število sirskih beguncev v zelo težkih razmerah. Nimajo več veliko zmogljivosti, da bi sprejeli še več, vseeno pa so bili zelo mm, široko grudni do vseh teh beguncev. vodja misije in vodja delegacije sta zelo dobro upravila delo na neodvisen način in res se strinjam z njima glede tega, da ne smemo storiti ničesar, kar bi ogrozilo stabilnost te države. Volitve so potekale zelo dobro za državo, ki doživlja te procese in zato je zelo pomembno, da ohranimo stabilnost brez tujega poseganja. Rada bi se zahvalila vsem in čestitela parlamentu za dobro opravljeno delo v opazovalni misiji. Hvala lepa, gospa Matijas. Bi želel v razpravi sodelovati še kdo od poslancev? Ne. To pomeni, da je današnja razprava s tem zaključena. Mislim, da ste si upravili zelo dobro delo, zlasti med misijo za opazovanje v Litov Libanonu in se vam zahvaljujem za vaše delo. To je bila tudi danes zadnja točka na dnevnem redu. Imamo še točko 19, razno. Bi želel kdo kaj izpostaviti? Ne. To pomeni, da je naslednja seja 20. in 21. junija tukaj v Bruslju. Hvala lepa vsem, da ste prišli. Hvala za sodelovanje, za potrpežljivost. Zahvaljujem se tudi tolmačem, sekretarjatu